ugotovilo, kakšne so okoliščine te smrti. Eh, hvala lepa za ta prispevek. Če se je to zgodilo, potem se moramo odzvati točno tako, kot ste vi to zahtevali. Najlepša hvala, da ste eh, to vprašanje odprli. Sedaj pa eh, dnevni red. Predlagam z, z, z soglasjem političnih skupin, da imamo naslednji red vprašanj. Najprej vprašanja za ustni eh, govor v Evropskem ribiškem sektorju zaradi krize, kriza, ki je eh, posledica porasta cen nafte. Potem je pa druga točka poročilo gospoda Hökmarka in sicer o politiko radiofrekvenčnega spektra. Iz tehničnih razlogov eh, želimo to spremembo, zato da bodo pristojni komisarji lahko prisotni. Ali ima kdo kaj proti? politične eh, skupine so se dogovorile o tej spremembi dnevnega reda. Potem v eh, torek ne predvidevamo in ne predlagamo nobenih eh, sprememb, v sredo pa je gospod Peroni predviden v razpravi o zunanji obrambi in varnostni politike. In želimo razpravo o situaciji v Siriji in pa želimo, da se tudi vključi v vprašanje koptske skupnosti v Egiptu. To je torej za sredo v jutranji razpravi ob devetih eh, Lady Ashton bo prisotna. So predsedojoči Speroni, imate besedo. Gospod predsednik nismo želeli predlagati, da bi bistveno spremenili dnevni red z dodajanjem, z zamenjavo točk, ampak smo samo želeli podkrepiti tematiko, o kateri bo poročala podpredsednica. In zato prosimo samo, da bi k tej tematiki Sirije in Ašrafu, želimo, da bi tukaj dodali še vprašanje krščanske skupnosti, še zlasti koptov v Egiptu. Gre za zelo občutljivo področje in kot rečeno, gre za zaščito manjšin. Zato kolege prosim, da potrdijo tak predlog. Kdo e, še hočel vypovedati pozitivno? Najlepša hvala. Kdo bi želel besedo v zagovor tega predloga? Gospod Goldiš. V podporo gospod eh, predsednik, sem z, za to prošnjo in eh, eh, pr, prosil sem za čas za govor v, za torek. Ne vem, če mi to lahko naredite, ampak mogoče mi boste to lahko dali potem po predlogu gospoda Speronija. Moramo eh, dokončati. Eh, gospod Kombondit, ste za? Negativ. Proti. Gospod Mauri, po pozitivno za. Podpirate predlog, prosim. Hvala, gospod predsednik. Oglašam se v prid predlogu gospoda Speronija. Namreč upoštevati je treba dejstvo, da gre za položaj, kjer imamo v središču tudi koptsko skupnost. To je znak, ki kaže na tveganja, ki obstajajo v zvezi z dogajanjem v Egiptu. Zato prosim, da bi to prošno podprli. Ravno zato, ker ne gre samo za to, da bi dejansko podprli koptsko skupnost. Gre za to, da je v Egiptu položaj zelo zapleten in zato, da bi bi monitoring strani Evropske unije in posredovanje gospe Ashtonove bilo nujno. Hvala lepa. Koleg, uh, se... Gospe in gospodje, vse je šokiralo to, kar se je dogajalo in kar se dogaja v Egiptu. Moramo pa biti razumni. Šest točk imamo predvidenih za razpravo za gospo Ashton. Sirija, Ashraf, poročilo Gotjeri, poročilo Albertini potem Evropa kot eh, globalni eh, akter v Združenih narodov. Meni se ne zdi pametno, da dodajamo še eno točko. Mislim, da bi morali zaprosili odbor za zunanje zadeve, da razpravljajo o situaciji v Egiptu in o Egiptu, upoštevajoč tudi vse, kar se dogaja tudi v zvezi z manjšivati. In potem naj se pripravi tudi poročilo na lastno pobudo o e, Egiptu. In Eh, potem bomo lahko z eh, Lady Ashton imeli pravo razpravo, poglobljeno razpravo. Če bomo imeli šest točk, potem bo nekdo govoril uh, o eni stvari in vse bo potekalo na hitro. Skratka, uh, če bomo imeli šest točk, se ne bomo mogli ustrezno osredotočiti na problematiko Egipta. Razumem vas, gospod Speroni, vendar pa mislim, da to ne bo rešito. Mislim, da tega ne bomo mogli vsega uh, obdelati v sredo dopolne. Hvala lepa. Eh, sed, gospod glasoval. Sedaj bomo eh, glasovali. Kdo je za eh, zahtev gospoda Speronija? Hvala. Proti. Moramo preveriti. Elektronsko preverjamo. Glasujemo. Če vsi ste glasovali? Ste vsi glasovali? Ne skrbite, čakamo. V redu. Konec glasovanja. Sprejeto. Kar pomeni, da bomo to točko eh, dodali na dnevni red sredo zjutraj, gospod Golniš. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Kratek bom. Konferenca eh, predsednikov je za jutri predvidela glasovanje o možni eh, prošnji za parlamentarno imuniteto. Ne bom se spuščal v podrobnosti te zadeve, ampak kar zadeva dnevni red, bi vseeno želel povedati, da sem nekoliko šokiran. Eh, nekoliko šokiran, eh, ker ni predvidena nobena razprava in eh, v dveh ali treh minutah mi ne bo omogočeno predstaviti svoje stališče. To mislim, da bi bilo pametno, kajti mislim, da je poročevalec predstavil isti argument, to je argument gospe Wallis. In uh, bilo je zaključeno, da se, pre, uh, da se prekliče imuniteta. In uh, sodišče Evropske unije je bilo zelo jasno. Oprost, oprostite, kolega, to ni postopkovno vprašanje. Je, je. Zahtevam razpravo. Zahtevam razpravo, zahtevam čas za govor dveh ali treh minut. Eh, kolikor vem, gre za točko na dnevnem redu. Eh, gre za dve ali tri minute. To se omejujem, ali je mogoče, da bi ta parlament eh, en dan spoštoval pravice do obrambe enega svojega člana in znotraj tega hemicikla.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 vi eh, predlagali, pa je nekaj, kar je treba predlagati vsaj eno uro pred začetkom zasedanja, torej vsaj eno uro eh, pred današnjim zasedanjem bi to morali eh, od, odpreti in eh, zadaj se vračamo k dnevnemu redu. Sred... Želim povedati nekaj v sredo, v sredo. Konferenca predsednikov je predvidena za v sredo popovdne razpravo o predlogih italijanske in francoske vlade, da v narekovajih eh, eh, spremeni. Se upravičuje, torek popovdne, torek popovdne, torek popovdne ob treh je predviden ta razprava o, še, o Schengnu. In na konferenci predsednikov je bilo odločeno, da bi bil prisoten gospod Barozo. In želel bi vedeti, kakšne informacije imamo o prisotnosti eh, predsednika Baroza. Za nas je to zelo pomembno, kajti prva oseba, ki je sprejela stališče po sestanku na vrhu med eh, gospodoma eh, Sarkozijem in Berlusconim, je bil ravno predsednik komisije gospod Barozo. In, uh, Drugi komisarji pa so izrazili drugačna stališča in eh, predsednik komisije je tisti, ki je odgovoren za zastopanje komisije in zaradi tega želimo, da bi gospod eh, Barozo bil prisoten v torek popovdne o 15. Se upravičujem, ker sem zamešal torek in sredo. Hvala lepa za vaše pripombe. Bom preveril, eh, gospod sopresedujoči, bom preveril. A Well, uh, immediately because I don't know. Takoj, zato, ker sedaj ne vem. Žal mi je, ne vem. Pričakujem, da bo prisoten. Pričakujem, da bo prisoten. Nobenih drugih informacij eh, nimam, ampak lahko to za vas preverim. Posebna gesta. Hvala. Kolega Džani, gospod podpredsednik, ali vas lahko prosim, ja? Naslednja točka je pripravljena v italijanščini. Thank you very much. Thank you. Thank you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 Dnevni red za zasedanje ta teden je sprejet. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za razpravo glede vprašanja za ustni odgovor z razpravo.